liebe Kolleginnen und Kollegen, drage kolegice in kolegi, dragi gostje, dragi izvedenci. Mislim, da bi morali začeti. Upam, da se nam bo še kakšen poslanec pridružil kasneje, ampak Ta posvet naj bi se začel ob 15. uri in eh, nekateri eh, imajo zelo široko tolmačenje eh, tega začetnega časa. Danes eh, bomo torej imeli razpravo o znanstveni in akademski kulturi, o boju proti radikalizmu in lažnim novicam. To je eden izmed največjih izzivov, s katerim se eh, dan danes srečujemo in eh, po referendumu za izstop iz Evropske unije in pa po izvolitvi Donalda Trumpa je ta pojav postal še toliko bolj pomemben. Tukaj gre za zavajanje eh, državljanov, javnega mnenja za lažne novice in za spodkopavanje našega demokratičnega reda. Predvsem eh, odbor za kulturo se mora zato boriti proti lažnim novicam in tako imenovanim alternativnim resnicam. To je zgolj eufemizem za laž. Zato me veseli, da je danes z nami pet mednarodnih izvedencev, ki nas bodo seznanili z različnimi vidiki te teme. Še prav posebej pa se bodo posvetili vprašanju, kako se upreti lažnim novicam na akademski in znanstveni način. Ta posvet je razdeljen v dva dela in eh, vsakemu delu bodo sledila vprašanja in odgovori, tako da bomo imeli dovolj časa tudi za skupno razpravo. V okviru prvega panela pozdravljam sledeče mednarodne izvedence. Z nami je Nikolaj Najdenov, se upravičujem, profesor na oddelku za eh, politične znanosti na Univerzi v Sofiji ki bo govoril o ciničnem pristopu k politiki in lažnih novicah. Potem pozdravljam tudi Vincenta Hendriksa, profesorja za filozofijo na Univerzi v Kopenhagnu, ki bo govoril o lažnih novicah in pa socialni psihologiji. Z nami pa je tudi Massimo Marchiori. Uh, Massimo Marchiori, torej profesor za uh, matematiko na Univerzi v Padui ki bo govoril o brskalnikih in pa manipulaciji resnice. Prisrčno vas pozdravljam v tem odboru in vas kar takoj opozarjam na to, da se v svojih predstavitvah omejite na največ 10 minut, tako da bomo imeli dovolj časa za razpravo. Eh, tukaj pred vami eh, imate eh, tudi uro, ki kaže, koliko časa ste že govorili in upozorila vas bom, če boste presegli svoj čas. Drugi panel pa bom predstavila, ko bomo zaključili z prvim delom. Besedo kar takoj dobi gospod Najdenov za deset minut. Dear Mrs. Kamer Ivort, Draga gospa Kamerevert, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, spoštovani sodelavci sekretarjata odbora, najprej bi se vam rad zahvalil za priložnost, da skupaj z vami razpravljam o nekaterih najbolj vročih problemih Evropske unije, pa tudi moderne demokracije srečujemo se z celo kopico problemov povezanih z lažnimi novicami. To je povezano tako z učinki, eh, kakor tudi z uporabo novic. In eh, sedaj bom eh, predstavil prvo prosojnico. Naslov bi to bil. Dobro. Torej, dejal sem, da bom predstavil ciničen pristop k politiki, kaj ti gre za notranje nasprotje. Po eni strani se lažne novice izogibajo demokratičnim mehanizmom in želijo doseči določen učinek z eh, tem, da se opirajo na etnične karakteristike, na regionalne specifičnosti in tako naprej. Po drugi strani pa lažne novice temelijo na demokratičnih mehanizmih, saj želijo spremeniti način glasovanja ljudi. In ta dva nauka lahko vidite na tej prosojnici. Ta prosojnica kaže, da imajo lažne novice najhujši učinek v obliki hibridnih vojnih strategij. Cilji lažnih novic so neumejeni, vendar pa lahko eh, njihove politične posledice razdelimo na tri kategorije, ki ste jih videli na prosojnici. Rad bi spostavil le tretjo točko, ki pravi, da ocena lažnih novic eh, zahteva širšo oceno poročanja na splošno, kar pomeni, da je potrebno lažne novice tolmačiti v okviru hibridnega vojskovanja. Fake news lažne novice uporabljajo tako notranje družbene povezave, kakor se tudi skrivajo za njimi. In to izraža ciničnost in pa zaustruje probleme, ki jih lažne novice povzročajo. Vidite lahko vzvod 1 in 2 po prvi točki in 1, 2, 3 po drugi točki na tej prosojnici. Prva točka kaže, da lažne novice izkoriščajo vrzel med politično elito in pa državljani. Druga točka pa govori o simboličnih mehanizmih, ki jih lažne novice uporabljajo. In ravno zaradi teh mehanizmov so lažne novice tako zelo zapletene za raziskovalce in izvedence. Omenil pa sem tudi nekaj zelo pomembnega in sicer eh, komunistično propagando. To je najboljše gonilo lažnih novic. Na tri različne načine se lahko širijo lažne novice. Najboljše pomembnejši pristop je širjenje lažnih novic strani eh, državljanov samih preko družbenih medijev in tako naprej. In eh, to eh, je tesno povezano tudi s tistimi, ki eh, posredujejo lažne novice, kajti eh, manipulirajo eh, z odzivom ljudi. Lažne novice širijo države, vlade, pa tudi organizacije, ampak za nas uh, so najbolj zanimive države. Države, uh, ki imajo uh, kontradiktorni profil. Po eni strani imajo dovolj naravnih virov, da lahko eh, izvajo vpliv s pomočjo lažnih novic, po drugi strani pa nimajo prepričljivega političnega sistema. Vse skupaj temelji na dolgi tradiciji komunistične propagande. Tradicija komunistične propagande je stara že kar sto let. No, in sedaj sem prispel do zelo občutljive teme. In rad bi omenil nekaj nekoliko nenavadnega. In sicer, da obstajajo določeni kontradiktorni trendi v Evropski uniji kot takšni. In ti preprečujejo odpornost na lažne novice v družbi. Kateri so ti trendi? Na tej prosojnici sem identificiral le področja, na katerih se ti trendi pojavljajo. Med temi trendi pa so vedno večji razkorak med zasebnim in javnim življenjem, med zasebno in javno narativo, med zasebnim uh, in javnim življenjem. Um, potem je tukaj uh, zaščita države, uh, obsedenost z vero, tukaj so tabuji, racionalnost in pa vpliv empiričnih poskusov v družbi. Vse to ogroža odpornost na lažne novice. Zastavlja se veliko pomembnih vprašanj, ki so ključnega pomena za preživetje družbe. Posredoval bom nekaj takšnih vprašanj, ki so pogosto politično nekorektna. Recimo, neenakost spolov. Ali je to eh, rešitev za demografske težave Evropske unije? Kako bi lahko to vizijo enakopravnosti spolov povezali z vizijo eh, verskih manjšin? Eh, to pa je spet tesno povezano tudi z večkulturnostjo v Evropski uniji. Kako zaščititi vitalnost družbe kot takšne? kam je izginila humanistična evropska kinematografija. Naši otroci to občutijo na lastni koži. Brutalnost na televiziji je nekaj vsakodnevnega. Medtem, eh, ko se na televiziji, na televiziji predstavlja nasilje eh, kot neke vrste romantičen pojav. Potem eh, Je tukaj predstavljanje starejših oseb v različnih okoliščinah? Vloga posebnih e, karakteristik, če predstavljamo posebne biološke karakteristike ali na ta način zmanjšujemo razlike med ljudmi ali pa jih e, zavedno postavljamo v določen okvir, glede na raso, barvo, versko prepričanje in tako naprej poudarjanje razlik med kulturami v nasprotju eh, z ugotavljanjem vsega, kar nam je skupno. Problemi povezani z lažnimi novicami, hibridnim vojskovanjem, eh, terorizmom in tako naprej eh, so lahko rešeni samo z dialogom v družbi, z dialogom, ki bo vključil tudi najbolj kontradiktorna mnenja, ki v tem trenutku obstajajo. V nasprotnem primeru se bo radikalizacija družbe le poglobila. Final effects. In še zaključki. Dogodki, ki ogrožajo prihodnost Evropske unije, odpirajo vrata politični korupciji. In sicer znotraj Evropske unije, pa tudi izven Evropske unije. To je nekaj, kar še nisem omenil. Mislim, da je Evropska unija plačala zelo veliko, visoko ceno eh, in eh, sicer eh, v obliki izstopa Združenega kraljestva oziroma Brexita in v obliki separatističnih teženj v Kataloniji. In eh, tukaj razlagam, zakaj se je to zgodilo. Politične in družbene vede so pri tem zelo pomembne. Eh, poleg tega eh, pa je pomembno tudi računalništvo in to razlagam na tej prosojnici. In zaključil bom z mislijo Adleja Stevensona. In se mu pridružujem. Poskrbimo, da bodo evropejci spet razumni. Hvala lepa. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala za vaše uvodne besede. Sedaj pa gospod Hendriks, beseda je vaša za 10 minut. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, da ste me eh, povabili na to javno predstavitev. Jaz se bom um, osredotočal na eh, plodno, eh, plodna tla za lažne novice. Naj nekaj. Uh, takoj pojasnimo. Poglejmo si informacijski ter poglejmo si dobo informacij. In eh, ta informacijski trg ima eno lastnost. Torej, nekdo je dejal, da je poglavitna vrednota pozornost. In eh, pozornost je pomembna, pozornost, ki jo ljudje namenjajo informacijam. Torej, eh, največje premoženje v informacijski dobi je torej pozornost. Eh, in potem bi morali torej demokratično porazdeliti pozornost. Toda dejstvo je, da pozornosti ne porazdelimo na normalen način, kajti vsi ne moramo vsem ljudem dajati enake pozornosti. pozornost um, se usmerja v skladu za zakoni moči. Obstajajo določene skupine. Naprimer, imamo velikane na spletu, imamo določene osebnosti, predsednike, naprimer, ki uživajo veliko pozornosti, vsi drugi pa se morajo boriti za tisto, kar ostane. In še nekaj moramo razumeti. Če se eh, vrnemo k eh, tržnemu fundamentalizmu, eh, človek bi mislil, da bodo, da bodo prevladali dobri finančni instrumenti na trgu, vsi drugi pa bodo odpravljeni. To so uh, strokovnjaki govorili uh, okrog leta 2000, leta 2018 finančno krizo, pa smo ugotovili, da finančni trg ni učinkovit. Pojavili so se naprimer podrejeni uh, obveznice in tako naprej, uh, slabi finančni proizvodi. In iz tega vidika si moramo pogledati uh, uh, z, lažne novice in ti so slab informacijski proizvod. To ni učinkovit trg. Torej, vse kaže v tej smeri in zato moramo razumeti eno stvar. Na socialnih medijih eh, se širijo številne informacije, resnične, neresnične, lažne informacije in tako naprej. In vsi se razumemo kot stranke Facebooka ali pa eh, mislimo, da smo uporabniki. Toda, če mislimo, da smo stranke, potem nismo razumeli modela, v skladu s katerim socialni mediji delujejo in kako oni delujejo. Oni povedo uporabnikom, da naj proizvedo informacije, ki jih potem trošijo drugi uporabniki, eh, združijo eh, eh, pozornost in jo prodajajo drugim, tistim, ki res plačujajo in to so tisti, ki oglašujajo. In tako mi postanemo proizvodi. Mi nismo uporabniki, mi nismo stranke samo zato, ker smo uporabniki. Nas uporabljajo kot eh, produkte. Eh, pravzaprav vlada zlat čas za eh, lažne novice. Lahko bi rekli, da doživljamo invazijo lažnih novic in to zaradi tega, ker je trg kakršen je. Kakšna je opredelitev lažne novice? nekaj je res, nekaj ni res, eh, včasih je težko najti resnico, včasih jo je lahko najti. Ampak uh, moramo razlikovati med tem, kaj je res in kaj ni. Če, tega, eh, če te razdelitve nimamo, potem ne moramo najti opredelitve za resnico. Lažnivec je pošten vsaj uh, do te mere, da razlikuje med uh, tem, kaj je res in kaj ni. Toda nekateri ne sprejemajo eh, razlike med tem, kar je res in kaj ni. Torej imamo knjigo uh, On BS. Now, the entire point is basically uh, eh, now, who uses BS is one that does traparije. In eh, če rečemo, če uporabljamo traparije, potem tukaj ne razlikujemo med eh, tem, kar je res in kaj ni. Uporabljamo nekaj, kar je res in nekaj, kar ni. In sicer v določen namen. Ponavadi imate določene motive. Propaganda, eh, denar ali pa nadzor. Torej, obstajajo različne razloge, zakaj bi proizvajali lažne novice. Zato pa so tudi finančni razloge, kajti to povzroča promet, to je nekaj spektakularnega. In to je nekaj, kar ljudi berajo in razočarati moram vse, ki ste tu. Karkoli je res, ni nujno, da eh, se širi kot viroza in obratno. In to se je že eh, večkrat pokazalo v zadnjih desetih letih. Imamo različne vrste kakovosti informacij. Poglejmo si um, skalo informacij. Torej, cona ena, tukaj so preverjena dejstva, to je to, kar je res. V drugi, v coni dva imate um, ponarejene uh, uh izjave, naprimer. Uh, lahko jih stvari nekako podtikate, lahko izbirate tisto, kar je res. Torej, vi pravzaprav ponarejate na nek način izjave. Uh, in vi se odločite, eh, na katere informacije bodo ljudje pozorni. Torej, vi izberete tiste, ki vam pašajo. Stvari eh, vi lahko podtikate, kakor hočete. Eh, torej, razlik. Potem ima, imate nedokumentirane izjave, ki so lahko resnične ali napačne. In potem je še cona 3 oziroma 3. območje, laži. Prej sem govoril o lažih. To so resnične stvari. To so neresnične stvari, ampak eh, tukaj gre za um, namensko nasprotovanje dejstvom. Potem pa je uh, bullshit, nakladanje, neumnosti. Uh, to je sedaj sprejet znanstveni uh, pojem. Tukaj gre za to, da obstaja nejasna meja med, razlik, med tem, kar je res in kaj ni res. Sedaj pa lažne novice. To so uh, trapaste izjave oziroma izjave, ki nakladajo, ki simulirajo novinarstvo, ampak uh, to v bistvu ni, uh, niso preverjene informacije. Torej, če sprejmemo uh, razlikovanje med resničnim in neresničnim, lahko rečemo, karkoli želimo. Imamo študije, ki povsem jasno dokazujajo, da uh, smo v volivnem uh, boju v ZDA ustvarili ozek ekosistem, uh, kjer so uh, naslavljeni uh, resnič, uh, ciljno usmerjeno skupino. Uh, in sicer na demografsko izoliran način. In ti ljudje so potem slišali tiste novice, ki so jih želeli. Ampak to je bilo tako spektakularno povedalo, da so, morali, da so morali isto strategijo prevzeti tudi drugi mediji, kajti sicer ne bi imeli nobene pozornosti. In tako so ti narekovali agendo. Torej, ni dobre ali slabe pozornosti na spletu. Gre za to, ali pozornost imaš ali ne. In pozornosti moraš pridobiti. In lažne novice so nekaj odličnega. Kajti, če nimamo dovolj informacij za kvalificirano odločitev, kaj počne, potem storimo? Pogledamo okrog sebe in si pogledamo to, kaj počnejo drugi ljudje. Ja, torej, eh, eh, eh, s tem smo se natančno ukvarjali na Kopenhagenski univerzi. Torej, informacije kot javni signali in pa socialni psihološki mehanizmi na drugi strani. In dejstvo je, da smo vedno pod vplivom drugih, nagibamo k temu in to se ni spremenilo v informacijski dobi. To se je samo še bolj okrepilo. Torej, eh, imamo učinek eh, gledalcev, učinek eh, sobe, proizvajanja odmevov, učinek, ko se vsi hočejo pridružiti večini in tako naprej. Vse to še vedno deluje in vsi ti učinki so zelo močni v informacijski dobi. In lahko uporabljate lažne novice zato, da vsi tulijo v isti rok ali pa da vsi močijo. In iz tega vidika uh, smo priča posem novemu položaju. Pomislimo na eh, modre leži, blue lies. Um, um, po angliško se reče blue lies, tukaj gre za nebo upijoče leži, eh, ki jih uporabljamo tako, da uh, uh, uh, jih potem vsi kupijo. In tako nastaja polarizacija, uh, plemensko mišljenje in pa uh, skupinska identiteta do takšne uh, mere, da postaneš odpora na dejstva. Uh, spomnite se dveh fotografij, Obamova inauguracija in pa uh, Trumpova inauguracija. 40 odstotkov Trumpovih voljivcev so omenili, da je tista fotografija z največ ljudmi fotografija Trumpove inauguracije in to sprože skrbi, to je že dovolj grozno, ampak 15 odstotkov uh, Trumpovih voljivcev je menilo, da eh, je bila, bilo na fotografiji, kjer je bilo manj ljudi, v resnici več ljudi. In um, do tega pri, privede tako močna polarizacija. Torej, lažne uh, novice so motor za uh, slabo vplivali na družbo in tako lahko v družbi uh, postane nekaj, kar je neverjetnega, verjetno. Hvala lepa za vašo pozornost. Lepa, hvala. In sedaj dobi besedo gospod Massimo Markiori. E, tudi vi dobite besedo za deset minut. E, hvala lepa. E, kratek bom. Torej, o iskalnikih in pa o lažnih novicah bi lahko zelo veliko povedali. Torej, zakaj iskalniki? Morda bi lahko mislili, da so da so socialni mediji vir za lažne novice, naprimer Facebook, Twitter in tako naprej. Pa ni res, kajti iskalniki igrajo pomembno in kritično ulogo, kajti iskalniki so vrata do informacij. Eh, iskalniki tudi analizirajo vedenje eh, uporabnikov in to je njihovo izhodišče pravzaprav se tukaj eh, do, eh, eh, določene se stvari prikrivajo do določene mere, torej iskalniki in pa socialni mediji. Kako pomembno je, da ste v prvih desetih zadetkih iskalnikov? Ali je to res pomembno ali, moram, ali se moram boriti za to, če niste na prvem mestu, kot vidite na tej uh, prosovnici, potem vas polovica ljudi ne bo videla. Torej polovica Eh, eh, ljudi si pogleda prvi zadetek iskalnika in potem eh, ne iščajo več. Izgubili ste 50 odstotkov ljudi. Potem prvi trije zadetki dobijo pozornost 73 odstotkov ehm, iskalcev. Torej, če niste med prvimi tremi, potem ste izgubili tri četrtine uporabnikov. In če niste med prvimi desetimi, potem ste izgubili 95 odstotkov ljudi, kar je grozno, kajti to pomeni, da preprosto ne obstajate, če niste eh, v prvih desetih zadetkih iskalnika Google. Tukaj eh, torej smo priča učinku. Um, ojačanja. In seveda, e, iskalniki imajo zelo tesno razmerje z socialnimi mediji, kajti pride do re, e, učinka resonance, kajti e, ti učinki gredo, se širijo na socialne medije in gredo od tam tudi nazaj. Naj vam podam primerek resonacije. To se je zgodilo pred nekaj leti. Ljudje so iskali Lorda Byrona. Eh, pesnika. Potem pa so dobili čisto eh, druge rezultate na Google, ki in ti rezultati so se nanašali tudi na nogomet. In sicer zakaj Byron se je imenoval sodnik eh, v tej tekmi. In to je, tako ste dobili povsem iznakažene informacije. Toda, To se je zgodilo pred lažnimi novicami. Potem je še ena zanimiva stvar. Časovno razlojevanje. Ko govorimo o lažnih novicah, eh, mislimo, da eh, gre pri novicah za nekaj, kar se je pred kratkim zgodilo, včeraj, danes. Ampak ne, to je del širšega eh, pojava. In to se dogaja tudi na različne načine, kajti uporablja se tudi časovno razlojevanje. Eh, torej, eh, iskalniki ne marajo hitrih sprememb, ker se bojijo in zato eh, kaznujejo hitrim spremembam in nagrajujejo počasne spremembe. In nekateri uvajajo počasne spremembe, ki se dogajajo skozi čas. In potem, ko poženajo korenine, potem lahko sprožijo lažno novico. To je bolj subtilen eh, pojav v primerjavi z eh, lažno novico, ki se je zgodila danes. Potem je še en eh, zelo viden primer, Wikipedija. Eh, to je, Wikipedija je nekaj zelo pomembnega danes. Eh, vsi posegamo po njej. In Wikipedija je prvi cilj, kajti iskalniki vedno nagradijo Wikipedijo. Torej, Wikipedija se vedno, se navadi pojavi med prvimi tremi zadetki Google. Zadetki Google. Morda je Wikipedija bolje kot eh, kakšna eh, druga slaba stran. Kajti Wikipedija uživa eh, neke vrste družbeni nadzor. Bi si mislili, to, da to ni res, kajti to je socialni medij in pravzaprav je cilj infiltracije s lažnimi novicami. Poleg tega se tukaj uporablja tudi časovno razlojevanje, ki časoma pripelje do tega, da se sproži lažna novica. Potem Potem imamo tukaj eh, negapedijo. To je negativna različica Wikipedije. In na vsaki strani Wikipedije je tako, da se za uh, to stranjo skriva velika bitka, ko se ljudje borijo za svoje informacije, ko želijo uveljaviti svoje uh, vidike. Torej, obstajajo cele bitke za tem, eh, kar mi vidimo, da so zgolj informacije na strani Wikipedije. Zelo nevarna stran vseh teh eh, pojavov je to, da tukaj ni linearne poti. Kajti najprej je pot eh, linearna, potem pa pride do kaskade, do katastrofe. Kajti kaj se zgodi? Vi ne morete ustaviti uh, plazu, ker je prepozno. To je del strukture našega eh, socialnega sveta. Naš socialni uh, svet, torej spletni svet je super povezan. To pomeni, da se informacije izredno hitro širijo. Tako je, tako delujemo. In to je zelo nevarno. Torej, ključnega pomena je, da ustavimo lažno novico, preden doseže prak. In preden se sproži plas, dobra uh, novica pa je ta, da to lahko ustavite učinkovito, kajti razmeroma hitro je novice ustaviti v prvi fazi, ko pa enkrat novice presežejo prak, potem je prepozno. To je ključnega pomena. Ne ukrepajte prepozno, treba je preprečiti lažne novice. Torej, kam gremo? kje smo. Vse ni tako težko, lahko uporabljamo analizo plazu, lahko uporabljamo eh, modeliranje, lahko upoštevamo eh, določene amplifikatorje vsebin Google in tako naprej. Eh, treba je upoštevati tudi analizo stroškov in koristi, to je ključnega pomena. In ni težko ugotoviti, da se položaj slabša, kajti to razmerje stroškov in koristi je proti nam. Obstajajo določene rešitve, ki pa se nasplošno ne uporabljajo samo za eh, iskalnike. Torej, kaj je prva možna rešitev? Treba je uh, dati prioriteto varnosti. Kajti uh, lažne novice uh, uh, niso prioriteta zaradi tega, ker uh, to stane. Uh, to stane več kot pa lažne novice in to moramo spremeniti. Uh, Kajti ključnega pomena je, da informacije ustavimo v prvi fazi, kajti kot rečeno, ko enkrat presežejo prak, je to prepozno. Potem drugo pravilo, preglednost. Iskalniki in pa amplifikatorji vsebin eh, so krali v kraljestvo informacij. Živimo v demokraciji, zato to ni čudno in uh, kralji so v informacijskem svetu. Ampak to je pravzaprav noro, če na to pomislimo. In zakaj oni pravijo? Varnost je, če uh, stvari ne bomo razkrili, moramo skriti algoritme uh, pred va, nami in predvsem tudi pred vami, kajti sicer bi drugi lahko uh, kradli naše skrivnosti. Ampak to ni res, oni se motijo, obstaja rešitev. Eh, preglednost. Resnična preglednost pomeni, da bi morali mi ljudje, mi javnost imeti možnost, da spremljamo, kaj se dogaja v teh črnih škatlicah. In to je kritičnega pomena. Ko pijete Coca-Cola, Eh, torej eh, skrivnega recepta ni, ga ne poznamo, ampak lahko ste vsaj prepričani, da v Coca-Coli ni nobenih stropenih sestavin. Zakaj? Zato, ker imamo možnost nadzora. Lahko um, izvajamo inšpekcijo, lahko preverjamo, kaj se dogaja uh, v tovarni Coca-Cola, lahko se pogledamo proizvodno verigo, lahko preverimo varnost proizvoda in za informacijami je enako mi bi morali imeti možnost, da na pravilen način preverimo in da pogledamo, kaj se dogaja, kajti informacija je hrana tretjega tisočletja. Hvala lepa. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen, wie ich glaube, durchaus sehr interesanten. Hvala lepa. Hvala lepa uh, za te prispevke, ki so gotovo izvali tudi pripombe in vprašanja. Začeli bomo z eh, našim prvim krogom razprave. Eh, najprej bi dala besedo našim koordinatorjem, potem pa pridete na vrsto tudi drugi, ki ste se javili k besedi. Zabine. Hvala lepa za zanimive prispevke. Eh, to je osvetlilo marsikaj, rada bi spregovorila o dveh stvarih. Kako analiziram, kaj so lažne novice in kako je to združljivo z medijsko svobodo in pa svobodo izražanja? Pri klasičnih medijih eh, imamo impresum, vemo, kdo je napisal članek, na internetu pa pogosto tega ni zlasti na eh, družbenih medijih eh, tega ni, to so lažni naslovi, eh, nobenega preverjanja ni in to je tudi namen, oni to želijo in zanima me, kako bi se lahko temu zaprstavili. In drugo vprašanje, torej sobe za proizvajanje odmeval. Torej, ljudje všečkamo in tako naprej. In potem dobivam samo tiste vesti, ki še podkrepijo moje siceršne mnenje. Torej, to ste že omenjali. Torej, ljudje zaznavamo uh, resničnost na določene načine in potem več sploh ne moramo vedeti, kaj je res in uh, kar ni. Kaj ti jaz lahko doživljam, da je ena stvar resnična, zato ker se z njo strinjam in tako se zabriše resnica od neresnice. Kako bi se lahko zaprstavili temu? In še moja tretja točka. Iskalniki. O tem ste spregovorili o zadnjem prispevku. Ti eh, igrajo zelo pomembno ulogo. Kako bi to lahko regulirali? Ali to sme biti, ali je to lahko naš cilj? Uh, Torej, eh, Google že sortira na podlagi algoritmov, Evropska unija je že večkrat poskušala priti do teh algoritmov, da bi preverili, ali prihaja naprimer do izkrivljene konkurence na trgu. Eh, prišlo je tudi do eh, glob. Torej, Google ta hip je v postopku, ko mora plačati kazen. Torej, kako bi lahko dosegli te multikoncerne, kako bi to lahko uredili, urejali, regulirali ali moramo to regulirati? Kako bi se lahko zaprstavljali temu, eh, poleg tega, da lahko senzibiliziramo državljane, da lahko opisminjujemo, eh, da ljudem povemo, da ni vse res, kar eh, preberejo na spletu? Sì, eh, penso, intanto ringrazio molto anche per l'efficacia. Rada bi se zahvalila za učinkovitost in pa raznolikost vaših pristopov predstavili ste različna stališča. Govorili ste o e, raziskavah, o algoritmih in kako to vpliva e, na situacijo, kako je vse to e, povezano z družbenimi omrežji. Seveda eh, se na to ne morejo odzvati posamezne države članice, ampak je potrebno vzpostaviti zavezništva. Eh, iskanje informacij zahteva eh, transparentna, pregledna pravila in pa tudi jasno določanje ključev, ki se uporabljajo pri zastavi algoritmov oziroma pri zapisu algoritmov. Zanima me, Ali po vašem mnenju obstaja možnost, da ukrepimo kritičen pristop k informacijam? E, tukaj je seveda pomembna tema medijskega opisminjevanja, ampak to samo po sebi ne bo zadostovalo. Tukaj e, ne gre e, zgolj za gostovanje, ampak za prevzem odgovornosti za širjenje informacij. Prepričana sem, da moramo definirati specifične dejavnosti eh, v boju proti eh, širjenju lažnih informacij. Ali imate kakšen predlog, eh, ki bi ga lahko uporabili, kako se upreti širjenju lažnih novic? Ali obstajajo kakšna pravila v zvezi s tem? Ali bi pomagal kodeks ravnanja, kodeks obnašanja? Poleg tega pa kakšen je, me zanima tudi, kakšen je vpliv na demokracijo. Ali vidimo dramatičen uh, vpliv uh, v državah članicah uh, zaradi posredovanja lažnih uh, informacij. Recimo, uh, če si pogledamo področje cepiv, uh, Eh, zaradi napačnih informacij eh, cepljenost eh, močno upada v določenih državah. In zelo je maž, malo možnosti, da se tem eh, lažnim informacijam upremo. Eh, vprašanje eh, nasprotnih kontrainformacij eh, je tema, ki me pri tem zelo zanima. Ne vem, ali lahko kaj več poveste o tem. Hvala lepa, Helga Trüppel. <clears throat> mislim, da moramo dekonstruirati to svobodo Google in ostalih, čeprav Google vedno govori, ne bodite in ne bodimo zlobni. Mislim, da torej potrebujemo ustrezno pametno regulativo na tem področju, kajti soočeni smo z novim kulturno-digitalnim kapitalizmom in mislim, da moramo torej Eh, storiti isto, kot je bilo storjeno že z brutalnim kapitalizmom v stvarnosti. Te različne nevarnosti in grožnje, kot so Trump, Putin, Erdogan in tako naprej, je treba tukaj upoštevati. Seveda tudi Brexit je tukaj ni nepomemben. Skratka, ti digitalni monopoli so resnično grozljivi. Zame je tukaj bistveno naslednje. Oziroma, moje vprašanja so v Evropski uniji ali bi morda potrebovali neko javno digitalno platformo, ki bi bila pametno upravljana, ki ne bi bila stvar državnega upravljanja eh, javnih medijev in tako naprej, ampak bi imela jasna pravila in bi bila seveda naperjena proti temu, da eh, bi prihajalo do ameriškega monopola in njegovega vpliva. Potem druga zadeva, v New York Timesu sem brala, da celo tam američani zahtevajo politično akcijo in regulativo stališča umetne inteligence, kaj ti pravijo, da ta škodi, lahko škodi demokraciji. Nova podjetja, kot so Google, Facebook, so pravzaprav nova medijska podjetja in zato jih je treba regulirati. Tu potrebujemo ustrezne, ustrezna pravila za vse igralce, stare in nove jasno je treba tudi razlikovati med aktivno in pasivno ulogo eh, teh tovrstnih medijev eh, in veste, da je gospa Vestager eh, Google, Facebook, uh, že, da je od njih že zahtevala, da plačujejo davke v Evropski uniji in mislim, da moramo tudi stališča avtorskih pravic uh, uveljaviti uh, neke licence oziroma dovoljenje. Skratka, ko govorimo o uh, avtorsko zaščitenih uh, vsebinah, tu mora priti do nekega plačevanja, zato da bo ustrezno urejeno tudi upravljanje. V Nemčiji uh, eh, smo se s tem že ukvarjali in mislim, da morajo tudi na evropski ravni začeti plačevati dovoljenje oziroma licence. Mislim, da ne potrebujemo splošnega filtriranja. Splošnega filtriranja si ne želimo in ga ne potrebujemo. Hkrati pa tu ne smemo nikakor postaviti pod vprašaj človekovih pravic, potrebujemo pa preglednost, ustrezne algoritme, seveda o tem že potekajo pilotni projekti in mislim, da tu resnično potrebujemo ustrezno politično akcijo, saj smo zakonodajalci v Evropi in moramo nekaj v zvezi s tem storiti. Najlepša hvala. Kurcijo Maltese. Hvala lepa. Zelo zanimive so bile te predstavitve in mislim, da je politika. Uh, Eh, zelo razdrobljena in ne dovolj aktivna na tem področju. Ne gre zgolj za vprašanje eh, družbenih eh, medijev, gre tudi za pojav lažnih novic kot takšen, kajti lažne novice so okužile tudi že prave novice in jih pravzaprav narekujejo. Eh, v eh, časopisih, na radiju in televiziji je veliko več lažnih novic kot v preteklosti. Kaj ti eh, prišlo je do tega pojava, da novic ni potrebno preverjati, kot da ne bi bile pomembne. Kar se dogaja v tradicionalnih medijih, pa je, da bi naj obstajal določen nadzor, ki ga v družbenih medijih ni in eh, obstaja tudi nekakšen nadzor eh, javnosti. Javnost eh, ocenjuje tradicionalne medije, recimo, ko gre za kakovost nemška javnost eh, der Frankfurterju pripisuje večjo verodostojnost kot eh, nekaterim eh, drugim časopisom, kot, recimo, da, kot je recimo Das Bild. Torej, moramo izobraziti javnost in V zvezi eh, s tem eh, potrebujemo tudi eh, nove ideje, kajti ni lahko poskrbeti za opismenjevanje v zvezi z novimi mediji. In če ne bomo posegli v širjenje lažnih novic na samem začetku, potem bodo kasnejši posegi prepozni in pri tem že močno zadostajamo. Evropska direktiva o e-trgovini je stara že 16 eh, let. Danes, oziroma leta 2005, je prišlo eh, do eh, velikega razcveta tega pojava, pa vendar Evropska unija v to ni posegla. Silvija je, je govorila o uredniški odgovornici ne govorim eh, o tem, da potrebujemo cenzuro, ampak najti moramo neko ravnotežje. Kaj ti mm, ena stvar je cenzura, drugo pa eh, divji zahod. Najlepša hvala. Sedaj pa še drugi člani, največ eh, za dve minuti. Gospa Jimenez Barbat. Jaz bi rada pokotardej, pero... ampak nekoliko pozno se oglašam. Gospod Markjor je govoril o modrih lažeha, je tako? To se mi je zdelo zelo zanimivo. Morda bi bilo dobro to nekoliko pojasniti. To se mi zdi namreč neverjetno, Namreč v Kataloniji smo tudi videli, kako se je prikazovalo nekatere stvari kot lažne in so seveda so ljudje tudi se odločali na podlagi lažnih informacij. Potem pa je bilo to oproščeno, saj so bili to naši. Skratka, razložite mi nekoliko bolj ta koncept. Zdi se, da je to se zgodilo tudi v moji državi. Hvala lepa. Iva, eh, domanda li nište namele, Ina, i ja min andoma lura ikunu l-gward. Dovolite, da vprašam še jaz nekaj. Kdo je tisti, ki mora paziti na resnico? Namreč, to sprašujem, ker je ta učinek lažnih novic, ne gre za nek fenomen sam po sebi, ampak gre za fenomen, ki ga moramo gledati v širšem kontekstu. Ko govorimo o oblasteh, ki naj to, oziroma organih, ki naj to urejajo, o kom govorimo. Če se tukaj spomnimo Petra Osborna, ki je napisal uh, knjigo uh, uh, Dvig političnega leva, uh, ki govori o sodobnih, sodobnem dogajanju na političnem terenu. Zakaj to omenjam? V številnih volilnih kampanjah uh, so sistemi algoritmov o katerih je govoril gospod Hendriks, tudi nekaj, kar se je že uporabilo, kar je že uporabljeno in je torej tudi v tem kontekstu pomembno. Slišimo tudi zahteve po spremembah v eh, službah javnega, eh, javnega informiranja. Torej, zato, da bodo informacije ustrezne za vse javnosti, kaj torej lahko tukaj storimo z stališča varovanja. Potem naslednja zadeva, kako uh, lahko nekaj povemo stališča manipuliranja z lažnimi novicami na mednarodni ravni. Poznamo obsodbe da, oziroma obtožbe, da se je eh, Rusija umešavala v kampanjo za Brexit ali pa v ameriško volilno kampanjo in v druge volilne oziroma predvolilne kampanje. Skratka, tu imamo neke lažne profile in tako naprej. Moje vprašanje torej je, komu lahko v resnici zaupamo kot varuhu resnice, eh, zato da bodo vsi dobili prave resnične informacije. Najlepša hvala, sedaj pa kolegica Šojdrova. Děkuji, eh, děkuji za te prezentace. Velmi... Najlepša hvala za izjemno zanimive predstavitve. Naj nadaljujem pri vprašanju v zvezi s tem, kako lahko eh, urejamo to cenzorstvo, cenzuriranje. Mislim, da je prav, da je parlament zahteval v uh, preurejeni direktivi o audiovizualnih medijih, da se nekatere zadeve odstranijo, namreč uh, da je treba, da, da morajo lastniki določenih platform umakniti sovražni govor, reference na terorizem in tako naprej. Mislim, da je to jasno. Res pa je tudi, da ko slišimo kritike, res je, da slišimo kritike, da gre za cenzuriranje in tako naprej, ampak mislim, da je to pravičeno. Ampak sama menim, da bi morali zahtevati, da vsi, ki objavljajo kakršne koli novice, da mi je treba preveriti, da mora biti avtor tovrstnih novic preverljiv. Tudi če so novice vesti zame eh, eh, vznemirljive, nekdo mora biti odgovoren, torej avtor je to. In tu je nevarnost za demokracijo. Imamo svobodo, nimamo pa odgovornosti. Torej, naj bo svoboda, da, ampak naj bodo vsi odgovorni za tisto, kar pišejo. Torej, logično vprašanje. ali lahko anonimna, ali ne bi bilo treba umakniti anonimne vsebine, vsebine, ki nima avtorja. Če se jo objavi, če se ta objavi, potem ne moremo preveriti, kdo pošilja kakšne signale, torej potem lahko kdorkoli objavi karkoli in zame je to zelo velik problem. Hvala. Najlepša hvala in v zaključek tega prvega kroga gospod eh, Gramatika Kis. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή συζήτηση. Mislim, da gre tukaj za zelo pomembno razpravo in zelo sem vesel, gospa predsednica, kajti gre res za sestanek, ki se odlično odvija. Nekaj komentarjev z moje strani. Pozabljamo, da lažne novice niso, da niso nekaj novega. To se je začelo že s človeštvom. Novi fenomen, tisto, kar je novo danes, tisto, je, s čimer se vedno bolj soočamo, je, da jih je vedno več in da je zelo težko danes ugotoviti oziroma preveriti resničnost in verodostojnost tovrstnih novic. V Združenih državah Amerike je bila uh, objavljena oddaja, v kateri se, se veste, Orson Welles po vojni je govoril o invaziji marsovcev na Ameriko ali je to lažna novica ali ne. E, spodbudil, izval je izjemen strah in, in, in vznemirjanje. No, druga zadeva. Slišal sem eh, definicije lažnih novic, ki ste jih da, eh, predstavili, tudi e, govorili ste o stratifikaciji, bi pa si želel pristopiti tu nekoliko drugače. Ali so preverljive ali ne, to je vprašanje. Namreč, če beremo na Google, naprimer, da bo neko jabolko odpotovali proti eh, vesolju, ne bo več padlo dol, da ga bomo vrgli gor, skratka, to je jasno, da, je, da gre za laž. Če pa imamo neko novico, ki govori o neki znanstveni zadevi, ki se dogaja v Ameriki, pa bi bilo treba poznati tehnično, znanstveno zadeve, da bi lahko preverili, zakaj gre. Potem imamo te novice, ki so prav modne, recimo o spolnem nadlegovanju, o vedenju, ki pa jih ne more, o nekem vedenju, ki pa niso preverljive. Torej, treba bi bilo najti neke ustrizne, ustrezne definicije uh, in, in sredstva za to, da bi preverjali takšne novice. Tukaj lahko opišemo ta fenomen zelo jasno. Ampak kakšne so pa rešitve? Ali so rešitve ravno tako jasne? Tu potrebujemo več izobraževanja, več vedenja, ampak veste, da v našem odboru za kulturo eh, morda zelo zlahka govorimo o teh zadevah. Eh, medtem ko boljše, boljša izobrazba pa je zelo pomembna stališča lažnih novic. Najlepša hvala. Preden eh, na to pozabim, bi raz, da med nami pozdravila skupino obiskovalcev, namreč 20 eh, eh, pripravnic in pripravnikov iz GD za prevajanje. Prisrčno dobrodošli pri nas v odboru in upam, da ste se iz te seje tudi kaj naučili. Sedaj pa bi rada dala besedo še predstavniku komisije, gospodu Cizaninu in potem bom dala besedo uh, našim izvedencem. You, Hvala, predsednica, da ste nas povabili, da se tudi mi oglesimo v tej res zanimivi razpravi. Dejansko je treba reči, da so ideje, ki smo jih slišali tako strani panelistov kot od eh, poslancev Vse to je izjemno zanimivo in tudi zelo pomembno za komisijo, namreč smo v trenutku, ko je eh, komisar Gabriel predstavil pobudo, da se ukvarjamo tudi z lažnimi novicami. Komisar Gabriel je torej predstavila to pobudo in do začetka februarja bo potekala javna razprava, torej razprava je zdaj odprta. Ostala bo odprta do februarja, potem pa bi želeli ob oblikovati skupino na visoki ravni, ki bo ustrezna se odzvala na oziroma obravnavala različne elemente, sestavne dele, ki so del tako problema kot morda tudi rešitve, rešitev za ta fenomen. Skratka, skupina na visoki ravni, ki bo predstavila neko uravnoteženo eh, pregled platform, medijev, Eh, znanstvenih oziroma akademskih krogov in konec koncev tudi civilne družbe oziroma njenih organizacij, ki morajo odigrati ustrezno vlogo v tem kontekstu. V tem trenutku predvsem poslušamo, želimo si bolje razumeti, kako ti fenomeni vplivajo na našo družbo, na javno mnenje, na negativen način seveda. Ugotoviti tudi, kako, koliko škodljivi so, v kolikšni meri so škodljivi. To je ena bistvenih zadev, ki nas zanima. Tudi danes je bilo povdarjeno, da se moramo čim prej odzvati in nekatere zamisli, nekateri cilji so tu zelo jasni, tako stališča naše, torej predvsem stališča naše eh, eh komisarke, preglednost, vprašanje uporabe algoritmov v tem novem spletnem okolju pa tudi preglednost denarnih tokov, ki podpirajo pogosto uh, uh, negativno usmerjene uh, razširjevalce teh informacij. Toliko z moje strani. Ja, hvala lepa, hvala lepa tudi za to informacijo. Uh, Torej, iz te prireditve eh, se ne bo naučil nekaj samo Evropski parlament, ampak eh, tudi Evropska komisija. Sedaj pa vračam besedo našim izvedencem. Ni treba, da se odzovete na prav vsako vprašanje. Izberite si eh, tisto vprašanje, na katero bi radi odgovorili. Dajala bi, da bi dobil vsak besedo za dve, tri minute. Torej, prosim, omejite se na tiste vprašanja, na katera želite oziroma morate odgovoriti. Kdo bo začel? Se boste dogovorili med seboj? Okay, <laughs> Sorry, yes, uh... Ja. Škoda, veliko vprašanj, pa malo časa za odgovore. Ja, gre za pomembne zadeve, resne zadeve. Vse to lahko povzamemo z dvema besedama. besede otrok. Otroci so najhujše poslušalstvo, ki ga lahko dobite. Vprašajo, zakaj? In še huje, ko vprašajo, zakaj ne. To je hudo, zastrašujoče. Karkoli se vam zdi, da je samoumevno, njim se ne zdi, da je samoumevno. Živimo v družbi, ki je stratificirana imamo seveda nekaj inercije, ki poganja to družbo, ampak hkrati pa je tu potrebna neka sprememba. Konkretno, če pomislimo, če govorimo recimo o algoritmih širjenja viralnih lažnih novic, zdi se, kot da nič ne moremo narediti. Tako je, internet je to, splet pač tako deluje. Ne, ni res, splet nič ne dela. Splet ne dela, ta, ne počne tega. Mi smo tisti, ki storimo, da tako, da, da tako deluje in to lahko tudi spremenimo, preprosto. E, preprečevanje viralnega širjenja takšnih novic. To pomeni, to, tu ne gre za cenzuro, kajti takoj, ko boste cenzurirali nekaj, brišeti in seveda gre to potem e, v eh, nepredvidene smeri. Cenzor bo rekel, tole vzamem ven, Ampak seveda je pa, če jih pa širim, je pa nekaj drugega, če gre za vedodostojne zadeve ali ne. Skratka, to nima zveze z cenzorstvom, cenzuriranjem. Vse lahko amplificiramo, to pa ni svoboda, to je neumnost. Kaj ti splet ni bil oblikovan za takšne zadeve, za takšne razmere. Na začetku je bil splet nekaj, čemu se je verjelo, tudi internet lahko se vprašate, zakaj imamo toliko hekerjev, varnostne probleme in tako naprej. Zakaj? zakaj? Zato, ker je bil internet na začetku najprej zgrajen za levarno okolje, za eh, vojaško okolje, potem pa so se stvari spremenile, pravila so se spremenila in tudi eh, danes moramo spreminjati internet in njegove protokole tako, da bodo stvari bolj varne in zanesljive. Splet se je začel na nek način, zelo malo ljudi se je ukvarjala takrat z informacijami in takrat ni bilo težav z lažnimi novicami, takrat pravzaprav novic sploh tam ni bilo. Danes pa imamo problem, kakršnega imamo in preprost problem, eh, preprosta rešitev je, da spremenimo model ne z cenzuriranjem, ampak tako, da preprečimo amplifikacijo. Ne tako, da brišemo in pademo v past cenzuriranja. So I have about two minutes to answer. Very Aha, dve minuti za odgovor na pomembna vprašanja. Dovolite mi tri minute. Torej, če ima okus po tisku, če smrdi kot tisk, potem je tisk. Facebook, YouTube, Google to že izkoriščajo, imajo pač svoje standarde. Tam že obstajajo, oni so sami lastni uredniki svojih uh, vsebin ko govorimo o svobodi govora, šlo bi za kršitev svobode govora, če ne bi mogli nastopiti na Facebooku in tako naprej. Če bi nekje nekdo govoril, eh, tega, to smeš, tega ne. Skratka, oni to že uh, urejajo. Kot EU bi sam šel k OECD-ju, k Združenim narodom in še na katerim, Združenemu uh, svetovnemu forumu, ekonomskemu forumu, uh, v zvezi z vsemi temi zadevami, podnebnimi spremembami, neenakostmi in tako naprej, bi jim rekel, vi ste urednik velikih količin informacij, kako bomo s tem ravnali, če obstaja dve milijardi uh, svobodnih eh, eh, novinarjev, to ni moj problem. Vi, vi pa tukaj imate neke mišice, neko moč, va, va, vi kot politično telo imate moč in jo uporabite, prosim vas. Nič vas, vam ne preprečuje, da ne bi tega narediti. Tudi, naredili. Tudi če ste liberalci, seveda trg tukaj ni učinkovit, treba ga bo regulirati. Prvič in drugič, če ga ne regulirate, boste dobili zelo nereguliran trg. Uh, uh, uh, uh, svobodnega tiska, ki ne sme povedati vsega, kar želi, in pa prostih svobodnih lovcev, ki lahko rečejo, kar želijo. In tu so potrebni ustrezna merila. Na vašem mestu, če me vprašate za varnostne eh, eh mehanizme, preberite eh, eh, pravila ameriškega novinarskega združenja. Tam te stvari pišejo tam govorijo o novinarski resnici. Naj vsi ti opravijo svoje delo, pa bo vse v redu. Kar se tiče modrih laži, socialna psihologija je nekaj, kar poznamo že zelo dolgo. Zdaj pa je kar naenkrat postala zelo pomembna v vseh pomenih besede. modre laži, različni drugi koncepti, o katerih govorimo tukaj, gre za to, da se ne želimo spremeniti, raje spremenimo svoje vedenje, kot pa da bi spremenili svoje, svoje prepričanja. Jaz bi tukaj porabil kar nekaj denarja za to, da se preučijo te stvari, kaj se dogaja na spletu in kako se lahko na to tudi odzovemo. In končno. lažne novice obstajajo že od začetka človeštva. Kar je novega zdaj, je, so merila proliferacije teh novic. Torej, gre za novice, za vse, ampak celotna ideja platforme Google, Facebooka in tako naprej, da gre za svobodno platformo, kjer lahko rečete karkoli, ne, ni res treba jim je reči, zdaj ste uredniki ogromnih platform in naredite svoje. Tudi vi naredite svoje. Und... Najlepša hvala in uh, še en zadnji govorec. Sam bi razdelil težavo v dva dela. Prvič informacijski problem in drugi geopolitični problem. proliferacija informacij, informacij, o kateri smo zdaj eh, govorili, je del prvega, eh, prve plati in mislim, da je to lahko rešiti. Kar mene skrbi, je drugi del. Namreč, lažne novice na internetu, ko so politično motivirane, ko neke močne sile podpirajo in vlagajo v lažne novice, bodo našle nove spletne strani, nove vplivneže tu in tam, bo, ki bodo multiplicirali učinek lažnih novic. V Bolgariji sem pogosto videl, tako rekoč vsak dan vidim nove načine, nove zamisli, kako širiti lažne novice. Torej, težava je, druga težava je nekoliko večja in tu nisem velik optimist. Kaj ti? Lažne novice v političnem smislu so v nasprotju z politično, versko in drugimi vrstami identitete, ki zagovarja resnice. In ljudje, ki delijo neka prepričanja, ki so del nekaterih etničnih skupin in tako naprej, tudi razumejo to kot nekaj, kar je proti njihovi identiteti. In to je hudo, to je velika težava. Zato mislim, da je treba nekaj storiti v zvezi s tem, kako poučujemo o pravicah do politike na univerzah. Pred 20 leti sem začel z uh, predavanji na temo nepolitična. Šlo je za to namreč, kako se lahko politične forme uporabi za nejavne zadeve in obratno. In zdaj vidim končno nek pozitiven trend, ko ljudje se vedno bolj zanimajo za neformalno, to, če mor pravimo neformalna eh, politika, namreč tu govorimo o nejavni politiki. Če pogledamo na komparativno politologijo, eh, bomo videli, da je to omejeno na postopke, institucionalne vidike politike in tako naprej. In vse, kar zadeva zakoniti del politike, lažne novice, pa uporabljajo vse drugo. Skratka, če ne storimo tega, bomo prišli do neke točke odličnosti v, v novinarstvu tu in tam, manj zlahka na vzhodu, manj zlahka drugot po svetu, ampak edini način, da ljudi naučimo, je ne, da jim povemo, kaj je dober ali slab novina, dobro ali slabo novinarstvo, ampak da jim povemo, kaj je prav in kaj je narobe, da se bodo lahko na koncu odločili kako je z izvirnim, kako je s pravim resničnim virom nekih novic. In mislim, da smo zdaj šele na začetku tega težkega procesa. Hvala lepa. Ja, najlepša hvala za uh, ta prvi uh, panel, ki je bil zelo eh, zanimiv pa tudi zelo uh, opogumljajoč. Sedaj pa prehajamo k drugemu uh, panelu in tukaj imamo uh, za nami gosta, zelo pomembnega gosta in sicer gospoda Daskalakisa iz uh, Bostona. Eh, iz univerze MIT in spregovoril bo o tehnoloških eh, možnostih, ki obstajajo ali pa tudi ne obstajajo. Poleg tega pa pozdravljam tudi edino žensko, eh, Karolin Švarc, ki je sodelavka raziskovalnega centra Korektiv v Berlinu. Ta centr se ukvarja z odkrivanjem lažnih novic. Mogoče bi nam lahko kaj več povedala o praktičnih vidikih. In uh, izvedeti moramo, kako poteka ta postopek odkrivanja in kako se to potem predstavi ljudem. Najprej bom dala besedo eh, profesorju Daskalakisu za 10 minut, potem pa gospod Švarc. Beseda je vaša. Thank you very much. Uh, uh, good afternoon, everybody. Dobar dan vsem skupaj. Ali lahko dobim, prosim, tisto le napravico, da bodo, šli, da bodo šle prosojnice naprej? Right, so, uh, so fake news is a uh, really. Torej, laže novice so resnično zanimiva tema. Del za, eh, razloga za to je, da ni jasne definicije, kaj eh, fake news oziroma laže novice so. težko je predlagati neko definicijo, če ne uporabimo nekih filozofskih terminov, kaj je resnica, kaj so dejstva in tako naprej, ampak ne glede na to, delovna definicija bi bila, da so lažne novice namerne eh, napačne predstavitve nečesa, kar se je zgodilo, kar se je dejansko zgodilo, kot vidimo zgoraj levo, ali pa, da gre za posem izmišljene informacije katerih namen je, da se zavede javnost oziroma poslušalstvo. Kot je že bilo rečeno, imamo, imeli smo lažne novice že tudi, poznali smo jih tudi že v preteklosti, to ni nekaj novega. Kar pa je bistveno danes, je druga sestavina, drugi element eh, lažnih novic, namreč njihova, njihova širitev. Skratka, definicija lažnih novic potrebuje, eh, zahteva tudi ta element širitve in lažne novice eh, so v tem primeru neka namerna promocija informacij, ki jo izvajajo resnični ljudje. Torej, ni nekaj, kar je bilo skonstruirano eh, na drug način. Torej, če nekaj spodbujajo drugi ljudje, Eh, hkrati pa je bilo izmišljeno, je to bistveno. Skratka, ko govorimo o tem, gre tu za neke algoritme tudi in eh, morda bi nekaj povedali o širjenju lažnih novic in tudi nekaj o tem, kako jih prepoznati ter kako se morda boriti proti njim. Socialni boti in ne pravi uh, uh, spletni naslovi so način za širjenje uh, Tu se uporabljajo farme socialnih botov za lajkanje, za retvitanje in tako naprej lažnih novic. Tam le vidite eno tako imenovano farmo klikov. Bot je računalniški program, ki se predstavlja kot resnična oseba in se pojavlja na družavni, družbenih obrežjih. In torej njihova vključitev farm klikov in botov pripelje do tega, da te različne platforme, Facebook, eh, Twitter in tako naprej in iskalniki eh, na ta način določajo, katere informacije se obravnavajo prednostno. Namen pa je seveda, da se algoritme prevari in da se vse te novice predstavljajo kot uh, smiselne, verodostojne in vredne uh, spodbujanja oziroma širjanja. Skratka, socialni boti so ponavadi del tam le nekje v, v vogalu, eh, v kotu družbenih omrežij, ne v središču, kar pa pomeni, da so eh, komaj da povezani z resničnimi uporabniki, to pa eh, pomeni, da je težka interakcija med botom in človekom, ampak imamo tudi zelo visoko kakovostne, neprave, neresnične eh, račune, eh, kjer lahko nakupite na temnem spletu tudi neke vsebine, temne vsebine. Za ustrezno cene, ceno pa lahko se zgodi, da tudi zelo znani uporabniki se povežejo s tovrstnimi nepravimi, neresničnimi naslovi. lahko se zdi, da je torej takšna vsebina resnična, čeprav v resnici ni. Seveda vsi znani ljudje tega ravno ne počno, ampak da se to storiti torej na temnem spletu. Tule en povzetek širitve lažnih novic. Kot sem že rekel, lažne novice vstopijo v nekem vogalu, v kotu, v družbena omrežja, In ko pridejo do svoje ciljne publike, pride do intenzivnega klikanja, deljenja, retvitanja in torej to vrstne družbene širitve in eh, angažmaja. Tam le, ko dobijo veliko klikov, pa kaj se zgodi potem? To potem spodbudi Eh, sprejemanje vsebine strani eh, algoritmov na, na platformah in zato pride do še večjega števila eh, ogledov in na koncu stran, ki, na kateri eh, so, eh, so te lažne novice se generirajo oziroma odkuder izhajajo, dobi veliko klikov, s čimer je sveda zanimiva za oglaševalce in to potem omogoča širjenje politične ideologije, spodbujanje protestov, vpliv na volitve in tako naprej. Tako skratka stvar deluje, tehnološko gledano. Kako lahko prepoznamo oziroma odkrijemo lažne novice? gre pravzaprav za zelo težko nalogo. Zakaj? Tudi za usposobljene preverjevalce in mislim, da bomo nekaj o tem slišali kasneje. Torej, žal, gre za to, da tehnično to trenutno ni izvedljivo, da bi to samodejno učinkovito eh, z 90 odstotno ali več odstotno eh, gotovostjo eh, počeli. Gre za kompleksno nalogo, ki je stvar tudi vira lažnih novic, ki ni vedno jasen, zgodovine, vzorca oziroma vzorcev širjenja takšnih novic, tudi prisotnosti provokativne vsebine, eh, kakovosti jezika in tako naprej in tako naprej. Gre pa tudi za vsebino drugih člankov o tej Eh, o istih temah, ki pa izvirajo iz verodostojnih virov. Torej, vse to je povezano in eh, tu so upletena različna področja, umetna inteligenca, različni algoritmi, jezikoslovje, eh, neuroznanost in tako naprej. Avtomatiziranje detektiranja lažnih novic v tem trenutku ni mogoče, s trenutno tehnologijo pa obstajajo načini, da nam tehnologija pomaga pri preverjanju dejstev, pri določanju lažnih novic. Obstaja naprimer tehnologija, ki omogoča eh, analizo člankov in primerjavo vsebine člankov z, z naslovom, recimo, eh, ki lahko opre, eh, oceni kakovost sintakse in dela druge vrste analize, Torej, vse to pa je mogoče eh, z uporabo umetne inteligence, da se torej vsebina vendarle analizira in pomaga torej detektorjem pri preverjanju dejstev. Obstaja pa tudi tehnologija in to je zelo pomembno. Ugotavljanje, kaj tu ne gre le za vsebino lažnih novic, ampak tudi za postopek širjenja. Tudi ta je pomemben. Skratka, omaj, ob, ob, obstajajo algoritemski pristopi, ki znajo prepoznati vzorce, ki jih puščajo za sabo oziroma sledi, ki jih puščajo za sabo socialni boti. In tudi to lahko kaže na lažne novice, eh, da spletni oziroma omrežni algoritmi razumejo, in znajo prepoznati motive socilnih botov in pa ustvarjena eh, izvira, izvora lažnih novic. Torej, toliko o detektiranju lažnih novic z trenutno tehnologijo, hkrati pa se je treba resnično, eh, je treba napasti sam vir eh, in zmanjšati že samo možnost širjenja lažnih novic oziroma jo vsaj otežiti. ponekod že obstajajo ukrepi za eh, spremljanje oziroma za to vrstne analize in za spremljanje tudi tega, kdo služi z kliki. Google je tako postavil na črno listo kar nekaj spletnih strani, ki so uh, z, imeli oglase na to vrstnih spletiščih in se. In, uh, Eh, skuša tudi preprečevati, da bi neverodostojne vsebine prihajale visoko na seznam eh, zadetkov in se na ta način torej borijo proti negativnim vplivom. Torej, tu se da uporabljati, lahko pa uporabimo tudi ljudi, ki recimo preberejo lažno novico in jo označijo kot lažno, kar pa je seveda lahko problematično kajti treba je stvari tu početi premišljeno, inteligentno, zato da se ne zgodi, da bi uporabniki uh, uh, uh, označevali neke vsebine, ki jim preprosto ni šlo všeč, čeprav so verodostojne. Wikipedija lahko pokaže, kako se da te funkcionalnosti izrabiti in tudi, če se tam označi nek členek kot kontroverzen, potem To, to že lahko pomeni kar pomemben korak v smeri preprečitve, da bi se takšni članki uporabljali. In končno, verodostojnost članka je seveda eh, enakovredna verodostojnosti vira in tu je treba eh, razlikovati med verodostojnimi in neverodostojnimi viri. Ni pa univerzalnega soglasja, kdo je verodostojen, kdo ni, kateri viri so, kateri niso kar je seveda povezano tudi z političnimi pogledi, z tem, kdo sodi o čem takem. V Združenih državah veste, da se New York Times šteje kot neverodostojen za števil, stališča številnih republikancev, Fox News pa številni eh, demokrati štejejo za neverodostojnega. Torej, vse to skupaj, ne, torej, če pa odmislimo to vrstne eh, pristranske Eh, sodbe, pa lahko štejemo, da ta dva medija do neke mere vendarle stavejo dostojna. Pri lažnih novicah pa gre za to, da si želijo čim krajši cikl, torej če je vir lažnih novic nekaj, kar eh, je včeraj obstajalo, danes pa ne več, je to treba takoj označiti, se to takoj označi. Tu lahko torej eh, eh, opredelimo neke eh, rejtinge, tu so eh, tehnološki pristopi, ki nam omogočajo, da izmerimo tudi verodostojnost virov. In končno zadnja točka, poleg vseh tehnoloških pogovorov, mislim, da je zelo pomembno tudi, da preprečujemo širjenje lažnih novic, tako da izobražujemo ljudi tako da, ker lažne novice in eh, širjenje izkoriščajo tudi slabo pismenost, opisme, opismenjenost uh, uporabnikov, torej zato, da bodo ljudje bolj previdni pri uporabi lažnih novic, če bodo videli, če bodo znali prepoznati, da gre za neverodostojne, za problematične vire oziroma uh, vsebine tako ljudje potem ne bodo več tega uporabljali kot trdne, eh, trda dejstva. In potem so tu še nekateri zapleteni ekosistemi, ki omogočajo, eh, da torej vse to pa zahteva, da ustrezno izobrazimo uporabnike interneta, da bodo znali prepoznavati uh, kako se z njimi lahko manipulira, kako tehnologija lahko manipulira z njimi in tudi to bo pomemben korak v tej smeri. Seveda, algoritmi morajo biti transparentni, tudi to je zelo pomembno. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, najlepša hvala. Zdaj smo se naučili, da lahko tehnična sredstva zagotovo pomagajo pri identifikaciji eh, lažnih informacij, ampak eh, brez eh, pomoči človeka vendarle ne gre in o tem bo kaj povedala gospa Švarc. Ja, eh, res je, govorila bom o našem, naši ekipi za premerjene informacije, ehtjecst, smo del neprofitne organizacije Korektiv. In šele od aprila 2017 obstajata naša ekipa, ehtjecst. Eh, našo ekipo eh, sestavljajo štirje člani in eh, uporabljamo različne načine spremljanja oziroma nadzora informacij. Uporabljamo razne instrumente za oglaševanje, ki smo jih sedaj spremenili in prilagodili našim potrebam. Uh, Eh, poskušamo identificirati eh, lažne izjave politikov in pa tudi eh, drugih deližnikov. In korektiv je edini partner Facebooka v Nemčiji, ker nam prihajajo tudi eh, obvestila, ki jih posreduje eh, Facebook. Trenutno gre tukaj le za članke, kasneje bom spregovorila o tem, kakšna je situacija v Nemčiji. Namreč situacija je zelo težavna, zato eh, to področje obsegale članke. In potem je tukaj še težava, s katero se srečujejo vse ekipe, ki skušajo nadzorovati situacijo in sicer gre za to, da ni nobene preglednosti. Ne vem, ne vemo, eh, kaj se dogaja, kakšne so posledice eh, v primeru, da pride do ugotovitve lažnih informacij. In kot sem dejala, smo eh, mi edini v Nemčiji, ki neposredno sodelujemo z Facebookom. No, tukaj sem pripravila tako imenovano lažno prosojnico. Namreč uh, v uh, Eh, v preteklosti smo sodelovali z študenti, jih eh, en teden izobraževali in sicer eh, smo jih skušali naučiti čim več o tehnikah ugotavljanja oziroma preverjanja dejstev, potem pa smo tri tedne pripravljali novice in jih pošiljali zainteresiranim, potem pa smo vsak dan objavili tudi pregled ocene eh, resničnosti informacij. Objavili smo 77 člankov, 46 eh, se jih je osredotočalo na dejanski pregled resničnosti informacij, eh, preostanek pa so bile analize in pa intervjuji bolj na meta ravni, ko gre za uh, usmerjanje na določene skupine uh, in tako naprej. Kaj smo se naučili? Uh, naučili smo se, da je razmeroma lahko majhno skupino ljudi naučiti, uh, kako nadzirati uh, resničnost uh, informacij. Uh, Razvili smo nova orodja, ugotovili smo, eh, da je sicer dobro, da imaš na voljo čim več instrumentov, eh, hkrati pa je dobro tudi, če jih uporabljaš le nekaj, kajti v nasprotnem primeru je zelo težko vse skupaj nadzorovati. Naučili pa smo se tudi, da je zelo pomembna skupnost. Eh, mi nadzorujemo določene družbene kanale, vendar pa z tem še zdaleč ne vemo, kaj vse se dogaja. Namreč veliko zadev se odvija v uh, zaprtih uh, skupinah na Facebooku uh, in. Če eh, nas na to ne bi opozorila angažirana skupnost, potem si pravzaprav eh, z tem postopkom ne bi mogli pomagati. Eh, Eh, naš eh, členek, eh, naš članek se je osredotočal na novice, pa tudi na družbena omrežja. Želimo nadzorovati tudi druga področja v tem trenutku na. Se na Facebooku naši članki še ne objavljajo, teme, eh, s katerimi smo se ukvarjali, eh, so se predvsem osredotočale na eh, migracije in pa na azil. Teme, ki se še premalo preverjajo, so teme z zdravstvenega področja, vsaj po mojem mnenju, ni še strani, ki bi sistematično preverjali resničnost navedb. Eh, na zdravstvenem področju in eh, večina lažnih informacij se posreduje preko eh, Facebooka, gre za naslovnice, ko gre za naravne nesreče in tako naprej, pogosto pomembno vlogo igra tudi Twitter, socialni boti potem vsebino še okrepijo, ampak V Nemčiji zelo malo ljudi uporablja uh, Twitter. Uh, z pomočjo eh, Twitterja uh, pa dobiš dostop do uh, novinarjev, uh, namreč uh, objaviš lahko napačne fotografije pogrešanih oseb in zelo hitro se zgodi, da tradicionalni mediji uh, te fotografije prav zamejo. Velik val lažnih novic se je v Nemčiji pojavil že preden smo sploh imeli razpravo o uh, samem izrazu uh, in sicer uh, poleti 2015 v času begunske krize je prišlo ogromno beguncev v Nemčijo in takrat uh, so bile posredovane številne lažne novice o beguncih. Mislim, da so se tudi mediji zelo pozno odzvali. kar zadeva samo eh, metodo. Imamo zelo malo spletnih strani, ker bi se objavljale eh, zgolj lažne novice. V Nemčiji imamo veliko alternativnih medijev, preko katerih se včasih posredujejo tudi lažne novice. Vendar pa eh, ti mediji eh, poročajo tudi o drugih temah, včasih sicer zelo selektivno imamo uh, tudi veliko uh, fotografij ali pa novic, uh, ki se jih objavlja izven konteksta. Recimo pred volitvami je bil objavljen video, ki kaže 20 uh, oseb, ki čakajo na železniški postaji. Uh, in ki so oblečeni v uh, dolge bele obleke, to naj bi bil dokaz za uh, islamizacijo uh, Nemčije. Uh, Potem se je skazalo, da to pravzaprav niso muslimani, ampak eh, eritrejci in kristijani. Vendar pa se je ta video uporabljal eh, izven konteksta, potem so pomembni tudi citati eh, politikov ali pa fotografije dogodkov, ki se objavljajo na spletu. kar bi nam eh, pomagalo oziroma kar eh, še pogrešamo, je več preglednosti. To je ključnega pomena, če, hoti, če želiš ugotoviti resničnost eh, podatkov. Na platformi bi potrebovali več številk o tem, koliko vsebin je bilo posredovanih, do kolikšne mere so te vsebine pritegnile pozornost ljudi. Eh, kako so te vsebine bila povezane z prvotno lažno novico in tako naprej. Potrebno je razviti tudi boljšo ozaveščenost eh, pri pristojnih organih, ki se morajo hitreje odzvati, recimo če eh, gre za policijo, za vključenost policije, potem ne moremo na izjavo čakati tri dni. Vrhunec lažnih eh, novic je že za nami, eh, namreč v tem trenutku in ljudje se potem že osredotočajo na eh, druge zadeve. Eh, in izkušnje so pokazale, da če eh, hitro eh, podaš izjavo, eh, ki nasprotuje eh, lažni novici, eh, potem to najbolj omejiš škoda obstajajo tudi velike eh, regionalne eh, razlike. V eh, Nemčiji obstajajo omrežja, eh, ki jih pred volitvami v Nemčiji nismo pravilno eh, ocenili, eh, zato eh, je pomembno da se povezujemo, eh, da spremljamo situacijo, ampak potrebno poštevati tudi, da obstajajo različni konteksti. kar še manjka, je v pogledu v WhatsApp in v druge aplikacije, kjer je e, močno prisoten občut pripadanja skupnosti, poleg tega pa nimamo pogleda v rusko ali pa turško skupnost v Nemčiji. No, e, eh, z tem mislim, da lahko zaključim. Hvala lepa. Vielen, vielen Ja, najlepša hvala. Äh, Za ta zelo praktičen upogled v uh, delo uh, tistih, ki uh, pregledujete, nadzorujete uh, podatke, novice in zagotavljate, da so te tudi resnične. Mislim, da je to zelo, zelo uh, pomembno delo in vedno uh, si zastavljam uh, vprašanje, ki uh, je povezano z tako imenovanimi uh, odmevnimi uh, komorami. Uh, Uh, no, uh, tukaj gre za učinek. Jaz se vidim to, v kar pravzaprav že tako ali tako verjamem. Uh, kako torej poseči v te odmevne uh, komore, uh, kako uh, poskrbeti za to, da bodo ljudje vedeli, da gre tukaj za laži, da gre tukaj za lažne novice. To uh, bi namreč. Uh, uh, pomenilo pravi prodor, kajti tisti, ki se znajdejo v tej odmevni komori, imajo občutek, da uh, vidijo tisto, v kar že pravzaprav tako ali tako sami verjamejo. Gre torej zgolj za potrditev njihovega prepričanja. Nadaljevali bomo tako, kot smo začeli. Začeli bomo s koordinatorji. Če ti želijo besedo, potem pa imamo še čas eh, za druge eh, poslance. Sabine, želiš besedo? imam vprašanje, kratko vprašanje. Če ste eh, edini partner Facebooka in pravite, da eh, ste v vaši ekipi le štirje. Preveč to zagotovo ni. Ali eh, je to sploh eh, obvladljiva situacija in v kolikšni meri je ta nadzor eh, sploh eh, v pomoč? Eh, namreč eh, Facebook ima eh, veliko dejavnosti, ali menite, da obseg teh dejavnosti ni prevelika, ali, ali je to v tehničnem pogledu sploh mogoče, ali pregledate samo določen odstotek vsebin, potem pa so tukaj še vsebine ki so pomembne za drugih vidikov, z vidika zaščite otrok in tako naprej. Hvala lepa. Silvija. Zelo zanimivi sta bili ti dve predstavitvi. Najprej k prvi predstavitvi gospoda Daskalakisa. Rada bi zastavila vprašanje. Povedali ste nekaj zelo pomembnega. Eh, dejali ste, da lažne novice niso lažne novice same po sebi, ampak eh, da eh, jih je potrebno obravnavati uh, Eh, v povezavi z širjenjem, eh, z eh, oglaševanjem teh lažnih novic. Torej, to sta dva pojava, ki sta tesno povezana. Dejali ste, da je potrebna preglednost, ampak preglednost je povezana tudi z prevzemom odgovornosti. Če se za vsem skupaj skrivajo socialni boti in če se osredotočimo predvsem na širjenje lažnih novic, me zanima, uh, kako uh, deluje uh, ta uh, nadzor. Omenjeno je bilo partnerstvo z uh, Facebookom. Tukaj gre za začaran krok na spletu, ampak zdi se mi, da imamo določene instrumente, ki sicer niso popolni, ki pa nam uh, omogočajo, da naredimo korak naprej. Torej, Eh, kje se prične odgovornost tistih, ki eh, lažne novice širijo? Eh, zagotovo nikoli ni res vse tisto, kar pravijo oglasi. Eh, gospa eh, Švarc, dejali ste, da imate to partnerstvo, da pripravljate analize, eh, pripravili ste tudi izobraževanje, ampak rekli ste, da niste zabeležili pravega učinka potem, ko ste podali vaše ugotovitve Facebooku. Hvala lepa. Helga Trupel, najlepša hvala pred približno tremi tedni sem imela priložnost, da se pogovarjam z glavnim orodnikom eh, reaktiva in eh, takrat so se pritoževali zaradi eh, lažnih novic. Tehnologija je danes povsem drugačna kot v preteklosti. Eh, ta glavni urednik je dejal, da digitalne oziroma spletne platforme ne vlagajo dovolj v korektivne ukrepe in zato ceno pravzaprav plačujejo državljani, ne pa zasebna podjetja. Tukaj, po mojem mnenju, gre za izkrivljanje konkurence. Tega nisem pripravljena sprejeti. Toliko problemov izhaja eh, iz eh, teh spletnih platform in eh, zaradi tega bodo morali tudi prispevati svoje. Zanima me, kako je s financiranjem, kako je z prispevkom eh, tehnoloških gigantov eh, k eh, samonadzoru. In eh, potem me zanima tudi eh, politika časopisa eh, Politiko. Eh, ta, eh, v 30 odstotkih eh, pripada eh, nemškemu podjetju, ampak zdi se, da piše le v interesu tehnoloških eh, gigantov. In ko vidimo, da naj bi Margarete Vestager bila zgolj neumna, danska, starejša in neumna ženska iz Danske, potem vidimo, da gre tukaj zgolj za propaganda. No, izkušnje z politikom smo zbrali že vsi, ne mislim, da ne moramo več govoriti o novinarstvu. E, to je že na meji lažnih novic. Kolega Morgano. Dve minuti. Ja, hvala lepa. Predvsem bi se zahvalil za prispevke tudi prvega panela. Rad bi spostavil eh, dva ali tri vidike. Prvič, eh, če bi problem bil preprost, potem eh, danes tej temi ne bi namenili toliko pozornosti. Mislim, da obstaja dan danes razmerje eh, med eh, obsegom novic, eh, ki se širijo in pa med instrumenti, ki so nam na voljo. Tukaj gre tudi za izobraževalni vidik. Ogledati se je potrebno, katere vsebine so nam na voljo, da bi dejansko spremenili način govora tudi v praksi. In drugo vprašanje, ki se mi zdi še prav posebej zanimivo, je da če želimo uh, spremeniti to situacijo, potem moramo razviti tehnologijo. Vemo, kako se tehnologija uh, razvija, uh, kako zelo hitro se tehnologija razvija. In uh, nameniti jo moramo temu, da zagotovimo večjo preglednost. Če tega ne bomo storili, potem mislim, uh, da napredka ne bomo dosegli. Uh, imamo algoritme, uh, ki. Uh, pomagajo um, pripravljati lažne novice, ampak lahko bi uh, pripravili tudi algoritme, ki uh, bi omejili širjenje teh lažnih uh, novic. Mislim, da je potrebno tudi o tem razmisliti. In potem se mi zdi, da obstaja tudi problem, kateremu se uh, želim nekoliko posvetiti. Govorili smo o Googlu, Facebooku in tako naprej. Gre za. Uh, pomembne družbe z tega podjetja, vemo pa, da obstajajo tudi druge strani eh, na spletu eh, in mislim, eh, da bi z namenom preglednosti morali zagotoviti tudi nadzor eh, nad eh, lasništvom eh, posameznih spletnih strani. Kdo se torej skriva za temi spletnimi stranmi? Kajti, ko uh, je posredovana lažna novica, se za njo vedno skriva nekdo, uh, ki je želil, želel posredovati to lažno novico naprej. Najlepša hvala, gospod Gramatikakis. Najlepša hvala. Ta drugi panel je bil zelo zanimiv predvsem to, kar je povedal gospod Dackalakis, je bilo zelo zanimivo. Zelo vesel sem, da je prišel, kajti predstavil je nekoliko bolj optimistično mnenje. Eh, torej, eh, tehnologija bi eh, lahko pripomogla k nadzoru tega pojava in kolega Morgano, ki je ravno kar govoril, je zares izpostavil pravi problem. Vedeti moramo, kdo se skriva za vsemi temi eh, spletnimi eh, platformami. In eh, v odboru za kulturo se moramo posvetiti temu problemu. Poskušali smo vzpodbujati eh, kakovostno novinarstvo eh, in tako naprej, vendar pa mislim, da ne smemo pozabiti tudi na eh, nezakonitost na spletu. Zaključek je samoumeven. Vse skupaj je zelo zapleteno, ampak bolj. Uh, Eh, bomo lažnim novicam pustili proste roke, bolj se bo ta pošast razraščala. Zaradi tega mislim, da moramo sprejeti praktične odločitve. In še zadnja točka. Gre za odgovor gospoda Daskalakisa. če bo ta pojav lažnih novic eh, predmet raziskav na ameriških univerzah, recimo, eh, ki eh, so zmeraj vodilne pri raziskavah. Torej, če bo do pripravljene znanstvene raziskave na to temo, ali bomo potem resnično našli rešitve. Hvala lepa. Kolegin Čarova. Hvala lepa, sedaj pa kolegica Šojdrova. Najlepša hvala, hvala lepa za uh, predstavitvi in hvala lepa za. Uh, opravljeno delo, za vsa prizadevanja. Imam vprašanje za uh, eh, gospod Švarc, koliko razumem. Delate v zelo majhni organizaciji. Zanima me, ali imate uh, kakšno omrežje podobnih organizacij uh, eh, druge, ali sodelujete z drugimi organizacijami. In še drugo vprašanje. Najbrž imate zasebne vire. Zanima pa me, ali imate tudi javne vire, finančne vire, da sem nekoliko bolj specifična za opravljanje tega zelo pomembnega dela. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Malinov. Okay. Uh, Dobro, najlepša hvala za uh, predstavitvi. Uh, žal mi je, da sem zamudil začetek, uh, vendar pa uh, uh, po tej razpravi uh, mislim, da bom seznanjen z tem, kar se je dogajalo danes v tej dvorani. Eh, tudi jaz sem bil raziskovalec, bil sem akademik, eh, skušal sem se eh, pogovarjati s politiki, vplivati na njih in naj vam povem, kako se skupaj izgleda. Obstaja velika razdalja med nami, kar zadeva veščine, čas, ki ga lahko temu posvetimo in tako naprej. Hkrati pa imamo toliko odgovornosti in biti moramo zelo previdni pri eh, tem, eh, ko. Eh, pripravljamo zapise našega dela, kajti hitro nas lahko narobe razumejo. Rad bi bil nekoliko bolj specifičen. Ali menite, ste, ali ste, da vašo ekipo sestavljajo štirje člani, ali se lahko postavite v naše čevlje, kaj bi storili, če bi imeli eh, kakšno politično moč? Prosim, povejte nekaj besed na to temo kajti eh, to nam bo veliko bolj koristilo kot eh, analiza situacije, čeprav je seveda tudi analiza koristna. Naj vam povem, kako resna je situacija z mojega vidika. Razvili smo omrežje za eh, zaščito naše demokracije, da ne bi prihajalo do kupovanja glasov, eh, do nespoštovanja postopkov in tako naprej. Eh, sedaj smo zbrali dobre prakse in eh, sicer zaradi tega, da ne bi prišlo do eh, prirejanja demokratičnega procesa. Če nimamo svobodnih in pa pravičnih volitev, potem ne moremo govoriti o demokraciji. To je namreč minimalni kriterij. Potem pa se lahko pogovarjamo o drugih zadevah. Torej, za tega vidika. Eh, če so eh, lažne novice politično motivirane in to vidimo v tem trenutku, z eh, tega vidika lažne novice torej uničujejo politično situacijo, demokracijo. Kar nekaj časa traja, preden eh, ljudje razumejo, da gre za lažne novice. Mislim, da ni prav, da eh, izsiljujemo voljivce ali pa nad njimi izvajamo fizično nasilje, kot se je dogajalo v začetku 20. stoletja. Torej, preden se situacija zares zaustri, povejte, kaj naj politiki storimo. Ali lahko kaj storimo v okviru, našega, eh, v okviru naše ustave, ki je eh, povsem eh, neprimerna za boj za lažnimi novicami. Najlepša hvala. In za zaključek še gospa Jimenez Brbe. Imam vprašanje, ki ga sedaj zastavljam vsem. Eh, zanima me, kaj bi lahko storili mi kot eh, politiki. Ali menite, da so politične pobude eh, pomembne? Kaj lahko storimo v boju proti lažnim novicam? Kako prepričati ljudi? Najlepša hvala. Sedaj pa še dve vprašanji z moje strani. Govorili ste o zanesljivih verjih. Mi vsi bi se lahko hitro skrinjali, strinjali eh, glede definicije zanesljivega vira. V Nemčiji smo dolgo imeli eh, ta izraz lažen tisk, eh, namreč predvsem politiki z skrajne desnice niso več priznavali verodostojnosti eh, resničnih medijev. Dejali so, da tukaj ne gre za zanesljive vire. To, eh, kar pravijo ti mediji, so laži. Eh, takšne izjave so se pojavile, kar seveda ni res. Drugo vprašanje pa je zastavljeno, pa bi rada zastavila gospoda Daskalakisu. Če sem vas pravilno razumela, lahko tehnika precej, tehnologija precej pomaga pri odkrivanju lažnih novic, ampak to, kar je potrebno upoštevati, ni novica sama po sebi, ampak si je potrebno ogledati celotno situacijo, potrebno je izvesti usporedne analize v zvezi s tem, kaj je bilo že storjenega na tem področju ali obstajajo kakšna opozorila in tako naprej. In če to eh, prav razumem, potem eh, algoritmi eh, zaenkrat še ne upoštevajo tega širšega okvira. Zaradi tega je gospa Švarc dejala, da še zmeraj potrebujemo ljudi ki eh, upoštevajo tudi celotno situacijo in zares eh, ugotovijo, ali je prišlo eh, do posredovanja lažne novice ali ne. In potem je tukaj tudi vprašanje, ali bi eh, morali eh, veliko več ljudi zaposliti na tem področju. In eh, pri tem je eh, pomembna tudi vloga medijev. Sedaj bi dala besedo še komisiji, potem pa bodo sledili še zadnji odgovori z panela. Gospod Cizaridi, besedo imate še enkrat. Ja, najlepša hvala. Jaz bi rad zastavil vprašanje, če dovolite. Pregled eh, resničnosti dejstev je odgovor na eh, nov eh, pojav. Gre za določene pomankljivosti. Um, ehm, vendar pa dan danes nimamo pravilnih eh, instrumentov za eh, nadzor nad lažnimi novicami. Poleg tega pa nadzor poteka tudi na razmeroma razdrobljen način, kajti tukaj gre za več malih organizacij v različnih državah članicah, ki med sebojno eh, niso povezane. Eh, komunikacija med njimi je pomankljiva in to eh, seveda vpliva na celoten postopek. Vendar pa je tukaj še eh, drugo vprašanje, kako se odzvati na lažne informacije, preden se te sploh pojavijo, kako poskrbeti za pristop, ki bo bolj temeljiv na preprečevanju. In potem mm, so tukaj še podatki, podatki, ki so pomembni za vzpostavitev sistema, v katerem eh, bi bili vključeni različni parametri, kot recimo identifikacija eh, virov, eh, potem vzorci širjenja, okrepitev teh novic, ali jih krepijo socialni boti ali ljudje. Vse to bi omogočilo veliko bolj poglobljeno analizo dogajanja na posameznih platformah. Twitter zagotavlja določen eh, dostop, eh, druge platforme so povsem zaprte. Kakšen dostop do podatkov bi bil potreben, da bi lahko zagotovili ustrezno spremljanje eh, vseh zgodb, ki bi lahko vsebovali lažne novice? Hvala lepa in predem dam besedo izvedencema bi rada pozdravila še eno skupino obiskovalcev, to so šolarke in šolari iz Düsseldorfa, mojega mesta. Lepo vas pozdravljam in upam, da uh, boste v tej razpravi slišali kaj zanimivega in se česa naučili. No, seveda, to je vredno aplauza. Uh, eh, besedo pa bom dala eh, našima strokovnjakoma. Kot eh, prej, lahko želita na vprašanja, na eh, katera želita. Kdo bo začel? Zapisala sem si več stvari in eh, poskušala bom hitro odgovoriti. Torej, omenili ste odmivno sobo da eh, tehnične eh, rešitve so možne eh, in lahko ugotovimo, kdo je razširil te novice in lahko tudi ovržemo te novice. Tehnične rešitve so možne. Facebook je uvedel določen logaritem in uh, odkrili so nekaj, kar ni bilo res in to je bilo zelo visoko pri Googlovih zadetkih in potem so prilagodili uh, logaritem na takšen način, da je tisti zadetek pristal nižje. Torej, stvar je možna. Potem, uh, kar se tiče Facebooka in pa preverjanja resničnosti dejstev. če ovrednotimo, da je nekaj um, lažna vest. Potem uh, komentarji na Facebooku upadajo za 80 odstotkov. To, da povprečno traja tri dni, preden nekaj označimo. Razlogi so različni, torej pri nas eh, traja celo večnost, včasih eh, traja zelo dolgo pri organih, da prejmemo odgovor in uh, Potem se šele nekaj označe na Facebooku kot neresnično. Naš tim stvari ne briše. Mi samo preverjamo dejstva. Eh, mi eh, se osredotočamo na sovražni govor in tako naprej. Eh, ampak brisanje vsega tega poteka neodvisno od nas. Viri, da, seveda, čisto premalo nas je. Upam, da se bomo lahko razširili. Eh, želimo delati več s skupnostjo, eh, kar se tiče eh, opozoril, pa tudi kar se tiče preverjanja resničnosti dejstev. Radi bi sodelovali z lokalnimi mediji, ampak mislim, da je zaupanje v lokalne medije dosti krat više, kajti novinari se na kraju samem mnogo bolje spoznajo in imajo drugačen odnos do ljudi. Eh, torej ljudi uh, jim bolj zaupajo, kot pa če pridem jaz od zunaj tja in jim nekaj povem. Potem poprašali ste po političnih ukrepih. Mislim, da ni v redu, da bi nek državni organ rekel, to je res in to ni. Potrebujemo državne organe, ki nam hitro dajo odgovore in ki uh, Eh, zelo pregledno eh, razjasnijo povezave, naprimer eh, dostop do podatkov. Mislim, da je treba veliko vlagati v izobraževanje, v, tudi v izobraževanje starejših ljudi, kajti vsaj v Nemčiji je tako, da. Starejši ljudje niso zajeti v izobraževanje, v medijsko usposabljanje. In kaj bi še potrebovali v Nemčiji, verjetno v celotni Evropi. Mislim, da bi morali ulagati v usposabljanje pravosodja in pa eh, policijskih organov, kajti včasih traja predolgo, preden eh, preučijo vsebine in tako naprej. Potem lažni tisk. Eh, čisto na kratko bi spregovorila še o tem. Mislim, da se ne bi smeli uh, osredotočati na velike krikač, kričače. Uh, imamo cyberfake. Torej, ugotovili smo, eh, koliko ljudi stoji za objavami v stolpcih za komentarje. Um, torej, uh, tisti, ki pišajo lažne novice, uh, so tudi tisti, ki uh, eh, pišajo komentarje pri drugih medijih, naprimer pri CDF-u in tako naprej. Torej, oni uh, napadajo etablirane medije. Torej, to si je treba pogledati. Hvala lepa. Okay. Yes. Še finančni viri, se upravičujem, še na to bom odgovorila. Torej, mi smo neprofitna organizacija, odvisni smo od zasebnih uh, darovanj in financirajo nas zlasti zasebne ustanove. Hvala lepa, hvala lepa za vaše komentarje. Omenili ste zelo pomembne stvari. Par vprašanj sem si zapisal, to da ne bom mogel pokriti vseh. Torej, kdo je odgovoren za lažne novice? Ali so platforme, platforme odgovorne za širjenje lažnih novic? Kot sem dejal prej, torej, lažna novica je vsebina in kdor napiše to vsebino, bi moral prevzeti odgovornost za vsebino. Po drugi strani pa je tako, če se lažni članek širi, zato ker eh, so se ljudje s tem res začeli ukvarjati vendar eh, to eh, eh, organizirajo boti in pa službe Darkneta in če to usmerjajo in vodijo vlade in tako naprej. Potem so platforme, kjer se to dogaja, odgovorne za to, da to ustavijo, če se nekaj predstavlja kot nekaj, kjer se družba angažira, v resnici pa to ni to, kajti to se promovira preko kampanje, potem uh, mora prevzeti odgovornost tisti, ki to predstavlja, kot da je to nekaj, kar javnost zanima. In potem bi morali delati na tem, da se ta vsebina odstrani. Rad bi spregovoril o podatkih, kajti podatki so resničen problem. Označevanje lažnih novic. Seveda, pomembna je tudi uh, zaščita uh, zasebnosti. Tisti, ki preverjajo resničnost dejstev, tu naletijo na težave. Torej, težko bo podpreti idejo da eh, ti, ki preverjajo dejstva, vstopijo v komunikacijo in jo nadzorujejo, kajti to so zasebni pogovori, to je zasebna komunikacija. To, da po drugi strani lahko algoritmi filtrirajo in uh, procesirajo vsebino. Odvisno je od tega, o čem govorimo. Če govorimo naprimer o uh, pogovorjih, ki so zasebni, potem jih je težko spremljati, kajti na ta način bi kršili pravico do zasebnosti. Če pa gre za uh, širitev uh, čl, uh, člankov, ki imajo vir nekje na spletu, potem bi lahko Google in um, uh, Facebook uh, to obravnavala kot, da uh, bi se lahko odzvala na to z algoritmi. Torej, mislim, da moramo biti tukaj zelo natančni, kajte treba je zaščititi zasebnost. Ali so, ali so algoritmi slepi uh, na, za okolje, v katerem se uh, lažne novice širijo? Imamo različne algoritme. Imamo algoritme, uh, ki si pogledajo vsebino novice, imamo pa tudi algoritme, ki si pogledajo vzorec širjenja. Uh, zamisel za iskalnikom Google je to, da ne gre toliko za vsebino smeri, ampak kako so strani med seboj povezane. Torej, so povezanost vsebine je v nekem smislu pomembnejša od, od same vsebine. Uh, Torej, algoritmi to upoštevajo in res je to uh, pomembno upoštevati. Rad bi podal nekaj zamisli o tem, kako bi to lahko uporabili, da bi sledili virom in pa da bi odkrili uh, uh, uh, motive za širjenje in da bi opredelili vzorce širjenja. Poglejmo. Ali se sedaj raziskovalci ukvarjajo z lažnimi novicami? Da, raziskovalci se ukvarjajo z algoritmi, um, ukvarjajo se s procesiranjem uh, novice, ukvarjajo se z tistimi algoritmi, ki poskušajo odkriti motive uh, eh, zavedenja botov. Potem eh, delamo tudi na izgradni botov, kajti tehnologija nudi načine za dobre stvari in za slabe stvari. Alan Turing je napisal članek o umetni inteligenci v 50-ih letih in dejal je, da bomo imeli umetno inteligenco, takrat, ko bo bot lahko uh, govoril z posameznikom, ne da bi posameznik, človek, ugotovil, da govori z robotom. Torej, pomembno je nadaljevati s tem delom. Seveda pa ima to delo tudi negativne posledice. Če pa mi je to ušlo, m, mm, eh, lani eh, ali pred nekaj leti je bil znan primer, Eh, imeli smo eh, Twitter eh, bot, ki ga je sprožil Microsoft na Twitterju in bil je v okolju sovražnega govora in pa rasističnih komentarjev. In potem je, se je pogovarjal z drugimi in je sam postal rasističen. Torej, okolje, človeško okolje, kamor postavimo našo tehnologijo, lahko spremeni samo tehnologijo. Tehnologija ima lahko sicer dobre eh, namene, ampak ko se znajde v slabem okolju, eh, potem eh, postane tudi ta oprema sama pristranska, tako kot okolje. In končno, nadzor lažnih novic je res nekaj težkega. Ne morem trditi, da bi lahko rešil problem. In res se je težko prilagajati uh, spremembam tehnologije. Za regulatorje je to zelo težko. To je problem za raziskovalce. Uh, to pa je tudi tema uh, internetnega opismenjevanja in pa treba usposabljati upora, uporabnike interneta. In seveda zelo pomembne so organizacije, ki se ukvarjajo s preverjanjem resničnostjo dejstev. Uh, To, da to zahteva toliko dela, da si težko predstavljam, da bodo to delali ljudje. Algoritmi bodo morali prevzeti veliko dela. In uh, eh, tečajo filozofske razprave o tem, kaj je lažno, kaj je res, kako se uporabljajo ali zlorabljajo uh, statistike, ko nekdo piše članek. Zaščititi je treba uh, zasebnost, torej vsak lahko pove stvari dokler ne krši državljanskih pravic in pa drugih zakonov. In če eh, se nekaj širi zaradi ljudi, eh, je to v redu. Če pa nekdo izvaja kampanje, potem eh, lahko to tudi ustavimo. Hvala lepa. Mislim, da bi lahko razpravljali še ure in ure. Gospod Hendrik se je še enkrat javil k besedi. Na kratko mu bom dala besedo, potem pa bomo zaključili s to razpravo. Nekdo je spraševal o političnih ukrepih. Eh, podal vam bom šest ali sedem idej. Politična telesa, nevladne organizacije, deležniki, ki se ukvarjajo z istimi stvarmi kot vi, OECD, Združeni narodi, eh, potem eh, gospodarski forum. Morate uporabljati vzvode, ki jih imate za spremembo. Potem Drugič, uvajajte zakonodajo v tem smislu. E, tisk je, če smrdi kot tisk, če ima okus kot tisk in če govori kot tisk. Torej, uredniki e, urajajo Facebook in tako naprej. In sedaj morajo biti oni odgovorni za tisto, kar se dogaja na njihovih platformah. Lahko bi se vprašali, kako bodo to zagotovili, ampak to ni vaš, to ni vaš problem, to je njihov problem. In zakaj? Vi to, eh, ta pravila useljujete BBC-ju, CNN-u, eh, Zudoča, Cajtung in vi zahtevate, da oni eh, dosegajo te standarde. Zakaj ne zahtevate istih standardov od urednikov Facebooka in tako naprej? Tretjič. <clears throat> Treba je odkriti resnico in treba je zagotoviti, da bo znanost znova privlačna, seksi. <clears throat> Potem Facebook, ki se zlorablja za volitve. Eh, torej niso vsi zlobni. Facebook in uh, Google imata sredstva, da se borita proti lažnim novicam. In pa uh, eh, ulagajte denar v raziskave in pa v medijsko opismenjevanje. Takoj začnite s tem, ne more biti tako težko. To je vse. In sedmič, zakaj ne? Hvala lepa to z eh, medijsko kompetenco, vse to smo že razumeli in na tem eh, že resno delamo. Ampak eh, pri tem nam bodo morale malo pomagati tudi države članice, kajti naše sredstva in naše možnosti so nekoliko omejene, ne glede na to, koliko si naš odbor za to prizadeva. Zahvaljujem se vsem našim izvedencem. Res presrčna hvala, da ste bili danes z nami. Mislim, da je bi v to zelo um, napet, zanimiv sestanek. Izvedeli smo marsikaj. Uh, sedaj bomo videli, kakšne sklepe bomo iz tega potegnili. Razprava se bo nadaljevala. Evropska komisija nam bo uh, nekega dne uh, tudi nekaj predložila po predstavitvah in po preučevanju in potem se bomo s tem ukvarjali tudi mi. Hvala lepa za vaše prispevke, lepa hvala, da ste bili z nami. Želim vam še um, to, da bi se imeli lepo v Bruslju in želim vam lepo pot domov. Mi pa imamo na dnevnem redu še eno točko, zato prosim, da člani odbora za kulturo še nekoliko ostanete. Mhm, to ne bo trajalo zelo dolgo. Res lepa hvala. Točka 11. Razprava o izvajanju strategije EU za mlade. Kar se te točke tiče, tega danes ne bomo izvajali, kaj ti poročevalka je zbolela in je danes ni z nami. To, da tega ne moremo še enkrat odložiti, zato bomo to obravnavali januarja. Eh, takrat eh, bomo dobili poročilo in takrat bomo začeli za razpravo o tem poročilu. To moramo odložiti, eh, poročevalka je bolana, nimamo nobene izbire. In zato je pred nami samo še čisto zadnja točka dnevnega reda. In prosim, eh, da eh, vsi, ki ne sodite k parlamentu, zapustite dvorano. To velja tudi za eh, sodelavce Evropske komisije. Zasedali bomo za zaprtimi vrati in tu smijo biti samo člani parlamenta oziroma poslanci, asistenti in pa sodelavci političnih skupin. Hvala.